potekalo jutri ob 11.30. Sedaj pa nadaljujemo z naslednjo točko in to je razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi, poročevalka pa je gospa Esaja. Najprej dajem besedo poročevalki. Kjer je Esaja? Kiitoksia arvoisa puhemies. Hyvä. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, gospod komisar. Moje poročilo je zelo tehnično, strokovno in zahvaljujem se poročevalcem in poročevalkam v senci za sodelovanje, pa tudi asistentom, asistentkam in komisiji za njeno ekspertizo in za trialog. Zakaj gre pri tej temi? gre za vprašanje označevanja in pakiranja snovi ter zmesi na podlagi uredbe o globalnem usklenem sistemu. V tem primeru gre za sistem Združenih narodov za razvrščanje, označevanje in pakiranje nevarnih snovi in zmesi in eh, za področje obveščanja potrošnikov. Gre za veliko nevarnosti in tveganj, ki jih eh, kemikalije povzročajo, ki jih sicer potrošniki v določeni meri poznajo, poznajo ustrezne oznake in eh, simbole ter eh, besedilo, ki ga vsebuje oznake. Po spremu uredb je bilo ugotovljeno, da je treba samo uredbo še nekoliko uh, dodelati, popraviti gre tudi za direktivo o razvrščanju, zato ker je celotna zakonodaja Evropske unije na tem področju zahtevala še nekaj eh, popravkov. Skoraj da vsi predlogi sprememb, ki smo jih obravnavali, se nanašajo na tehnične zadeve. Gre za pet direktiv in gre za prilagajanje napisov, ki pa v nobenem primeru ne bodo spreminjali področja uporabe te direktive. Na ta način se tudi eh, raven zaščite potrošnikov ne bo spremenila in mislim, da je to nekaj, kar je treba pozdraviti. Zdi pa se nam pomembno, da v uvodnem delu poudarjamo v tem poročilu, da smo priča velikemu tehnološkemu napredku in da je vseh pet direktiv, to zadevnih direktiv, treba redno pregledovati in zakonodajo prilagajati temu tehničnemu napredku. Le na ta način bomo zagotovili ustrezno raven varstva potrošnikom, kadar se soočajo s kemikalijami in, eh, in zmesmi na delovnem mestu. Dodatno pozornost smo namenili določenim poklicom in določenim delavcem v nekaterih poklicih, ki se vsakodnevno soočajo na delovnem mestu z temi snovmi in zmesmi. Eh, gre za ustrezno zaščito, ki jim jo moramo zagotoviti. Posebna zaščita je potrebna za takšne delavce oziroma delavke in o tem je govora med drugim tudi v predlogih sprememb. Posebno pozornost smo namenili tudi nosečnicam in doječim materam ter mladim delavkam in delavcem. Zakaj? Zato, ker se ti odzivajo na zelo agresiv način na nekatere zmesi, ki vsebujo peroksid in podobne nevarne snovi. To smo torej dodali. Tudi varstvu in zaščiti pri delu smo posvetili ustrezno pozornost, vendar smo pri tem pazili, da ne bomo s tem ustvarjali novega dodatnega bremena za podjetja. Zaradi tega smo dobili uh, tudi se strani sektorja ustrezno podporo. Poskrbeli smo za to, da majhnih in srednje velikih podjetij ne bomo za dodatno birokracijo zaradi eh, tega predloga obremenili. Vendar Istočasno je treba povdariti, da zaščita delavcev nikoli ne sme postati neko breme in to se nam zdi, da je pomembno za vsa podjetja, ne glede na njihovo eh, velikost. Najlepša hvala, gospod Esaj, sedaj pa ima besedo komisar Laslo Andor. Hvala, predsedujoča poslanke in poslanci. V imenu komisije sem vesel, da sem dobil to priložnost, eh, da se odzovem na ta predlog. Predlog direktive je rezultat odličnega dela na vseh ravneh. Komisija se zahvaljuje vsem institucijam za njihov prispevek pri tem delu in je prepričana, da dokončno besedilo odraža skupne cilje eh, varovanja zdravja in zaščite delavcev pri delu. Ta kolektivni pristop nam je zagotovil doseči dogovor v prvi obravnavi poročevalka in eh, odbor za zaposlovanje in socialne zadeve je zelo dobro sodeloval z svetom in zato smo danes lahko dobili na mize skupaj dogovorjeno besedilo, ki zagotavlja nadaljevanje visoke ravni zaščite delavcev pred vsemi možnimi tveganji zaradi izpostavljanja eh, kemikalijam in zmesem. Spremembe do katere smo, za katere smo se dogovorili med pogajanji, odražajo ne samo ustrezno eh, pravno ureditev, temveč tudi lažje izvajanje te direktive v praksi. Na ta način bodo države članice jo lažje prenesle in začele izvajati v nacionalni zakonodaj in na ta način bodo zmanjšale breme, ki zaradi tega nastaja. Ta direktiva je del novega sistema, v okviru Evropske unije za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi ter zmesi. Ta sistem smo sprejeli leta 2008 in ga eh, korakoma izvajamo letos in tudi v prihodnosti ga bomo. Ta sistem v Evropski uniji izvaja na, eh, v okviru Združenih narodov globalno dogovorjen sistem za razvrščanje, označevanje in pakiranje snovite zmesi. Ta direktiva ne zagotavlja samo visoke ravni varnosti in zdravja pri delu, temveč je tudi velik prispevek k bolj globalnemu, celovitemu pristopu, ko gre za uporabo terminologije. Zaradi tega je to dober prispevek pri večjem eh, razumevanju, kakšne so tveganja in nevarnosti, ki jih povzročajo kemikalije ne samo v Evropski uniji, temveč tudi širše. Komisija je podprla to pobudo in eh, tudi objavila celo vrsto smernic in podobnega gradiva, tako da bodo tako delavci kot tudi delodajalci lažje upravili eh, prehod iz novega, iz starega na novi sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja. Gre za brezplačne pomoč in gradivo, ki je dostopno na spletni strani komisije. Seveda je nastalo tudi na podlagi tripartitnega eh, pogovora z vsemi zainteresiranimi. Hvala, gospod. Eh, komisar, sedaj pa govornike in govornici v imenu politični skupin. Najprej gospod Kristensen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala poročevalki za dobro sodelovanje. Ta direktiva je izjemno pomembna za mojo politično skupino, kajti vsak delavec ima pravico delati v pogojih, v katerih je zavarovano njegovo ali njeno zdravje in eh, varnost pri delu. Komisija je pripravila ta predlog na podlagi socialnega dialoga in eh, vendar se mi zdi, da ni upoštevala dovolj vseh zainteresiranih v tem dialogu reči, da bodo ljudje tako ali tako se sami navadili na to, mislim, da ni primern pristop, vse ne za komisijo. In mislim, da komisija ne more takšnega pristopa uporabiti pri razpravah z obema stranema v sektorju. Na ta način ne vem, če smo resnično odpravili težave. Kemikalije, njihovo označevanje je področje, na katerem sem sam aktiven že kar lepo vrsto let. In mislim, da ti standardi, te zahteve ne smejo postati breme, ne smejo postati številka na strani stroškov. Nikoli ne moremo imeti nobenega izgovora, da tega ne naredimo, kot je treba. Zagotoviti moramo, da se izognejo delavci poškodbam pri delu, zlasti tistim, ki so zelo. Uh, ranljivi, do, z, ko gre za stik z nekaterimi kemikalijami. Treba je zaščititi ljudi v tovarnah, v frizerskih salonih so delavci izpostavljeni kemikalijam, za katere ne vedo, kakšna so z njimi povezana tveganja. Mislim, da je zato pomembno vedeti, da je, nas čaka še velika bitka, ko gre za zaščito delavce v Evropi. Najlepša hvala. Naslednja gospa Harkin v imenu skupine Alde. Hvala, hvala tudi poročevalki eh, za njen pragmatičen pristop. Mislim, da gre tukaj za izboljševanje ureditve zaščite delavcev na delovnem mestu. Na ta način se bomo približali globalnemu sistemu označevanja, razvrščanja in pakiranja v okviru Združenih narodov. In to je pomembno za evropsko, pa tudi za svetovno raven. Trenutno imamo na tem področju pet direktiv, kjer uporabljamo še vedno stare reference, stare klasifikacije. Zato jih je treba uskladiti za novo zakonodajo. In to je tisto, kar počenjamo. Reference smo ažurirali, pa tudi terminologijo smo prilagodili globalnemu sistemu. Strinjam se se seznamom eh, ranljivih delavcev in delav, ki smo ga dodali, mladi delavci, nosečnice, doječe, eh, ženske in tako naprej. In eh, Povdarili smo tudi, da moramo za MSP pripraviti ustrezne smernice. Poleg tega smo zagotovili, da varnost in eh, zdravje pri, eh, delavcev ne bo dodatni strošek, temveč je nekaj, kar je pomembno za vso našo družbo. Hvala. Gospa Zuber. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Vedno je dobro spremati zakonodajo za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev. V tem primeru gre za preprečevanje nesreč, ki so povezane z delom na delovnem mestu. Pet zadevnih direktiv zagotavlja minimalne standarde v državah eh, članicah, ko gre za eh, zaščito zdravja delavcev v okolju, v katerem delajo. Na ta način bomo ohranili, najmanj ohranili že obstoječo raven zaščite delavcev in mislim, da je to dobro. Vendar na to ne smemo gledati kot na neke omejitve. Gre za temeljne pravice, ki jih je treba izvajati brez izjem na vseh sektorjih trga dela in v vseh podjetjih, ne glede na to, kako velike so te omejitve. Zato se mi zdi, da je ta predlog dobro zastavljen. Vendar žal, če se ogledamo stvar stvarnost, ugotovimo, da obstaja velika razlika med teorijo zakon in zakonodaje na eni strani in prakso na drugi strani. Imamo negotovo delo, imamo uh, neustrezne delovne uh, pogoje, neustrezen delovni čas, vse bolj intenzivni delovnik in premalo naložb v obveščanje delavcev v zvezi z zaščito na delo. Takšna je pač resničnost. Mislim, da moramo zagotoviti uh, ustrezne, dostojne pogoje dela in moramo proučiti prakso v državah članicah in ugotoviti, kje se ta razlikuje od teorije. Javna sredstva je treba vložiti v takšno obveščanje in zagotavljanje te usklajenosti. Uh, zdravje in higiena morate biti ustrezna na delovnem uh, mestu in če se to ne zgodi, mora to postati kaznivo dejanje in Očkodnine je treba za nespoštovanje izplačati prizadetim delavkam in delavcem. Žal v mnogih državah članicah na ta prizadevanja ne gledajo ravno naklonjeno in veliko krat eh, se tudi ustrezna sredstva ne uporabljajo za to. Hvala, sedaj prehajamo na postopek, eh, pritegnite pozornost predsedojoče. Gospod Nikolesko. Hvala, gospa predsedojoča. Kolegici Saja se zahvaljujem za odlično poročilo in za vse dejavnosti, ki jih je pri pripravi poročila opravila. Mislim, da je nujno, da zaščitimo delavce in delavke na delovnem mestu. Vesel sem, da je prisoten tudi komisar Andor, ki nam morda lahko pove nekaj o tem, kakšno je stanje proučevanja poklicnih bolezni v kmetijstvu ko, zlasti, ko gre za zaščito pred škodljivimi učinki uporabe herbicidov in podobnih snovi. Hvala. Ta direktiva je, je jasno zapisala, kaj je pomembno za zdravje delavcev. Uh, moramo poskrbeti za njihovo zdravje in to ni upravno breme, to je njihova pravica, to je njihovo jamstvo, ne glede na velikost podjetja. Seznam poklicev, ki jih je treba navesti in socialni dialog sta nujna za izvajanje te direktive. To vrstna zakonodaja običajno zadeva delavce, ki so v velikih težavah. To so recimo delavci, ki delajo v tekstilnem sektorju. In mislim, da moramo imeti vse to v mislih, ko se pogovarjamo o tem. Hvala, sedaj pa gospa Basesko. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Gre za zelo eh, strokovno eh, tematiko, o kateri tukaj razpravljamo in eh, gre za to, da je treba uskladiti zakonodajo v Evropski uniji z svetovno zakonodajo na področju razvrščanja, označevanja in pakiranja snovite zmesi. Kot mlada mamica vem, da obstaja zelo veliko nevarnih situacij za nosečnice ki so v stiku z nekaterimi snovmi, katerih eh, nevarni učinki niso takoj uh, očitni. Lahko pa naprimer uh, eh, škodujejo plodu, ki se potem rodi z boleznimi. <clears throat> Mislim, da je se treba zavijati tudi tega, da mlade mamice in zlasti nosečnice, marsikatere takšna tveganja in bolezni prenašajo na svoj plod in na otroka. Zato je uh, pet direktiv nujno treba uskladiti, tako da bomo zagotovili večjo zaščito vsem. Hvala, gospod Bosesko, sedaj pa komisar Andor. Gospa predsedojoča, poslanke in poslanci. Najlepša hvala za te pripombe in povratne informacije. Komisija se veseli sprejema tega predloga se strani sveta, tako da bomo direktivo lahko objavili v uradnem listu EU. Zdi se nam, da je to zelo pomemben prispevek k zaščiti evropskih delavcev na delovnem mestu. Kot je rekel gospod Kristensen, je vloga socialnih partnerjev pri tem zelo pomembna. Bila je pomembna in ostaja pomembna. Ker zadeva gospo Nikolesku, se strinjam, da je res potrebno poudariti posamezne sektorje in njihove uh, tipične značilne uh, tveganja in nevarnosti, naprimer izpostavljenost elektromagnetnim poljem. To je tudi nekaj, kar je treba vključiti v te direktive, ne glede na to, za kateri sektor gre, za proizvodni, za uh, transportni ali katerikoli drugi. Se pa strinjam s gospod Harkin, da je treba se osredotočiti na majhna in srednje velika podjetja. Tem je treba pomagati, da bodo lahko izvajala zakonodajo brez pretiranega bremena. To, kar imamo sedaj na mizi, bo gotovo veliko korist tudi komisiji pri nadaljem delu na področju poklic, eh, zdravja in varnosti pri delu. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa še enkrat poročevalka, gospa Esaj. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Ta razprava je pokazala, da je nujno treba imeti ustrezne pravila in določbe za to področje, vendar to ni dovolj, to še ni ustrezna zaščita. Obveščanje, informiranje je zelo pomembno. Mnoga majhna in srednje velika podjetja imajo težave pri spremljanju najnovejšega razvoja. Zato me je veselilo prisluhniti gospodu Andorju, ki je rekel, da komisija sedaj že ima spletno stran, na kateri so na voljo brezplač, brezplačno uh, gradivo in navodila ter smernice, zlasti za MSP. -je. To je nekaj, kar je dobro. To smo zahtevali v tem poročilu. Zahtevali smo, da eh, zagotovimo MSP-jem boljše obveščanje. Najlepša hvala, gospa Esaja tem zaključujemo razpravo. Glasovanje o tem poročilu pa bo potekalo jutri ob 11.30 uri. Sedaj prehajamo na enominutne govore. Prvi je na, voti, na vrsti gospod Preda.